Torej, zaenkrat sem bil jaz kriv, da smo malce pozni, ampak od zdaj naprej bo pa vaša krivda, če bomo še bolj pozni. Torej, prosim, da se počasi posedete, tako da lahko začnemo. To je izredna seja danes zvečer. Torej. In eh, zanima me, ali ima kdo kak komentar glede dnevnega reda. Zgleda, da ne, torej smo danes sprejeli dnevni red. Nimam nobenih sporočil, ki bi jih rad delil z poslanci, tako da lahko prejdemo na naslednje točko. Zapisniki sej 25. in 26. januarja ter 28. februarja, ali jih lahko sprejmemo? Če ni nasprotovanja, potem. Uh, so zapisniki sprejeti. Lahko torej začnemo z glasovanjem. Najprej imamo na dnevnem redu spremembo uredbe o večletnem finančnem okvirju. Tako naj vas spomnim, da gre za samo eno glasovanje o celotnem dokumentu, torej gre za eno enoto, ki je ni mogoče razbiti na manjše dele. Torej, lahko glasujemo. Vote par vote euh, par appel nominal. Poimensko glasovanje bomo imeli, prosim, da glasujete, oziroma bomo najprej preverili, ali vse naprave delujejo.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 gre za enotno glasovanje o uredbi in proračuni. Gospod eh, Olbrecht, ja, mislim, da gospod doma ni. Kajti zdaj gre za tehnično glasovanje v zvezi z glasovanjem v plenumu. Tako da zdaj v odboru imamo lahko enotno glasovanje, ampak morda bo potem potrebno v plenumu glasovati dvakrat, zadeve ločevati in tu gre za vprašanje pravilnika oziroma poslovnika. Tako da hočem samo povedati, da morda tehnično gledano to ne bo isto glasovanje kot v plenumu. Danes je to enotno glasovanje, morda pa bomo v plenumu glasovali o isti zadevi, vendar ločeni na dva dela. Torej, najprej samo besedilo uredbe, potem pa izjavi sveta in komisije. Dobro, hvala lepo za to pojasnilo. Mislim, da je vse skladno s poslovnikom in mislim, da bi bilo prav, če bi pristojni za denarno zasedanje lahko sledili našemu razmišljanju, sicer ne vem, kako bi lahko drugače glasovali kot eh, enotno glasovanje, ker ti uredba je neločljiva od izjav in če zdaj ločeno glasujemo o eni zdevi in potem o, o izjavah, potem bomo nekako ogrozili naše sporočilo. Tako da upam, da boste preko vaših skupin v konferenci predsednikov pri predsedniku, lahko, eh, predsedniku parlamenta lahko ustrajali, da se upravi enotno glasovanje, enako kot tu v odboru za proračun. Dobro, gospa Gardija Zabar. Ja, hočem samo glasovati. Dobro, glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto 21 za 3 je proti 2 vzdržana. Čestitke obema soporočevalcema. Šlo je za dolgo zapleteno plot pot in eh, hvala za opravljeno delo. Tako. pa nadaljujemo glede sprostitve varnostne rezerve. Imamo štiri amandmaje, o katerih bomo glasovali. Amandma ena za, proti, zdržani, zavrnjeno. Amandma dve za, proti, zdržani, zavrnjeno. Amandma tri za, proti, zdržani vzdržani je zavrneno. Amandma 4 za, proti, vzdržani je zavrneno. Zdaj glasujemo še o celotnem poročilu, kdo je za. Glasujemo elektronsko, mi sporočajo, torej glasujte prosim. Konec glasovanja sprejeto 24 za, 1 proti 3 vzdržani. Zdaj točka 6 najprej poročilo Gardija Zabal o Evropski investicijski banki in sicer jamstvo za izgube naložbenim projektom zunaj EU. Glasovalni seznam je dolg. Najprej kompromis A. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Amandma 14 za proti, stržani zavrjeno. Amandma 62. Tu vidite dikcijo, ki jo najdemo večkrat pri tem glasovanju. Amandma 62, kdo je za, proti, stržani, sprejeto. Amandma 13 je brezpredmeten, vsega 62 že zajema. Amandma 12 za, proti, vzdržanje. Preverimo. Ne bilo čisto jasno. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrneno 16 proti 12. Amandma 67 z isto dikcijo kot pri 62 za proti vzdržani sprejeto. Amandma 15 za proti vzdržani zavrnjeno. Amandma 13 za proti vzdržani sprejeto. ni najbolj jasno, preverimo. In sicer elektronsko, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno 14 proti 11. To je bil amandma 13, torej gremo naprej. 14 za proti stržani sprejeto. Kompromis D za, proti, stržani, sprejeto. Amandma 4 za, amandma 4 za, proti, preverimo. Preverimo. Zdržani? Ne, se popravljam, pravi predsedujoči, konec glasovanja. Zavrnjeno. 14 proti 13. To je bil amandma 4. 71 za. Proti. Vzdržani. Tudi tu ni jasno, tako da preverimo, prosim. Amandma 71 preverjamo. konec glasovanja. Zavrnilo 15 proti 13. Amandma 17 za proti, vzdržani, sprejeto. 14 za proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 18 za proti, sprejeto. 72 je umaknjen, 73 za proti proti, vzdržani je zavrjeno, 74 za, proti, preverimo. Preverjamo 74. Konec glasovanja. Sprejeto 14 proti 12. Amendma 16 za. Proti? Vzdržani, zabrneno. Amandma šest, za. Proti? Vzdržani, sprejeto. Amandma petnaest, za. Amandma petnaest v dveh delih. Prvi del za. Proti? Vzdržani, sprejeto. Drugi del? Za. Proti? proti. Zavrljeno. Amandma 3 za, proti, zdržani. Preverimo. Preverimo amandma 3. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zabrnjeno. 15 proti 15. Amandma 4 za, proti, stržani, zavrnjeno. Amandma 17 za, proti, stržani, sprejeto. 77 za, proti, stržani, zavrnjeno. Amandma 7 za, proti, preverimo. Preverimo in sicer elektronsko, preverjamo amandma 7. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto, 15 proti 14. Amandma 76 je bojas predmeten, ker je bil 7 potrjen. Amandma 16 za, proti, stržani, sprejeto. Amandma 6 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 20. V dveh delih, prvega smo že obdelili, pa drugi del za, proti, vzdržani, drugi del zavrnjen, tretji del za, proti, preverimo preverjamo tretji del amantmaja 20. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto, 14.13. Amantma 80 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amantma 9 je bil umaknjen. Amantma 19 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Preverimo. Preverimo amadma 19. Konec glasovanja. Zavrneno. 17.11. Amadma 20 za. Proti. Vzdržani. Res prosim, če dvigujete roko. Amadma 20. Kdo je za? Amadma 20 proti. Preverimo, ker ne vidim. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto 14.13. Amandma 18. Za. Proti. zdržani tudi tu. Nikakor ni jasno, torej preverimo elektronsko amadma 18. Konec glasovanja. Sprejeto 17.12. 79. vrst predmetni. 17 za. Proti vzdržani, zavrjeno, 78 za, proti, vzdržani, zavrjeno, 21 za, proti, vzdržani, sprejeto, amandma 81 za, proti, mislim, da zavrjeno, ampak preverimo, 81 za. sprejeto, 15.13. Amantma 10, 23, 24 in 25 skupaj, kdo je za, proti, stržani, sprejeto. 82 za, proti. Preverimo, 82, glasujte prosim. konec glasovanja. Zavrnjeno 16 proti 14. Amandma 83 za, proti, zdržani sprejeto. 12 za, proti, zdržani sprejeto. Amandma 13 za, proti, preverimo. 13 za, proti, preverimo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto 17 proti 13. Amandma 22 za, proti stržani. Sprejeto 14 za, proti. Mislim, da je sprejeto, ampak preverimo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja sprejeto, 17 proti 13. Amadma 23. Dobro, če bo sprejet, ga bomo združili 14. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amadma 87 za, proti, vzdržani, sprejeto. 15 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto. 86 za. Preverjamo. Dobro, preverimo 15. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno 15 proti 15. 86 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno 89 za proti, zdržani, zavrnjeno. 18 za, proti, zdržani, sprejeto. 16 za, proti, preverimo, preverimo amendma 16. Konec glasovanja, sprejeto, 18, 12. 85 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 90 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 17 za, proti, vzdržani, preverimo, preverimo, amadma 17. 17. konec glasovanja, zavrnjeno 16, 14. 91 in 93 skupaj. Za? Proti? Stržanje sprejeto. 94 je brezpredmeten. Ali pač? Ne, moramo glasovati 94 za. 92 brez predmeta, 24 za, proti, sprejeto. 19 za, proti, držani, sprejeto. 21 za, proti, držani, sprejeto. 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverimo. Amandma 25. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto 15.12. Amadma 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amadma 96 je brezpredmeten. Ne. 96 za, proti, zdržani, zavrneno. 26 za, proti, vzdržani, ni jasno. Tako da preverimo. Konec glasovanja sprejeto 17.13. 21 za. Je brezpredmeten. Ne, ne, 26 smo glasovali. Zdaj smo pri 21. Ampak je brezpredmeten, ker je 23 za proti vzdržani, sprejeto 97 za proti vzdržani, zavrneno kompromis B za proti vzdržani, sprejeto. Amandma 22. A se upravičujem, pravi predsednik, preskočil sem kompromis C. Kompromis C za proti vzdržani proti vzdržani. Sprejeto. Amadma 22 za proti vzdržani. Sprejeto. Amadma 24 za proti vzdržani. Zavrno. Amadma zopet 24. Kdo je za? Proti vzdržani. preverimo. Konec glasovanja. Zavrneno 14.13. Kompromis A. Za. Proti. Sprejeto. 131 za, proti, vzdržan je zavrnjeno. 132 za, proti, vzdržan je sprejeto. Amandma 29, 9 in 39 za, proti, vzdržan je sprejeto, po mojem mnenju, ampak preverimo vse eno. 29 in 30, preverjamo. Konec glasovanja. Zavarjeno. 16, 13. Amandma 31, za. Proti, vzdržani, zavarjeno. 133 za, proti, vzdržani, zavarjeno. 134 za. 32, 33, 9, 135 in 30 AFED, kdo je za? Proti? Vzdržani. Preverimo. In sicer elektronsko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjo 17 proti 13. 35 za. Proti? Proti? vzdržani. Preverimo. 35, preverjamo. Konec glasovanja. Zavrjeno. 16, 13. 136 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 25 afet za, proti, sprejeto. Gremo naprej. Gremo naprej uvodne izjave. Amandma 37 za, proti, vzdržani zavrneno. Amandma 1 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrneno, ampak preverimo. Amandma 1. Konec glasovanja. Sprejeto 16 proti 14. 38 za. A ne, brezpredmeten, ker je bil ena glasovana, med ima ena. Afet prav tako brezpredmeten. Amandma 2.9 za, proti, vzdržani preverimo. Amandma 2. Deve, preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto 16.14. Amandma 3. V dveh delih. Prvi del za proti zavrneno. Drugi del za proti zavrneno. vzdržani. Preverimo. Preverimo drugi del amandmaja 3. Glasujte. Konec glasovanja. Zavrjeno 17 proti 13. Amandma 1 in ta za proti vzdržani zavrjeno amandma ena envi za, proti, vzdržani sprejeto, amandma 39 za, proti, preverimo, preverimo 39, glasujte prosim. Konec glasovanja zavrnil 15-15. Amandma 40 za, proti zdržani sprejeto. Amandma 2 in ta za, proti zdržani zavrnil. Amandma 41 za, proti zdržani zavrnil. 42 za, proti zdržani zavrnil. Amandma 4 za, proti zdržani zavrnil proti, vzdržani, sprejeto, amadma 2 afet za, proti, vzdržani, preverimo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno 17.13. Amandma 3 inta za, proti. Zdržani zavrnjeno. 43 za, proti vzdržani, sprejeto. Amandma 3 afet za, proti vzdržani, sprejeto 45 in 46 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Amandma 5, 9 za, proti vzdržani, sprejeto. Amandma 6, 9 za, proti vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, preverimo. Preverimo, DV6. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto, 15.13. Amadma 4 afet, za, proti, vzdržani, preverimo, 4 afet, preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 16.14. Amandma 5 afet za. In sicer zgolj drugi del. Prvi del je že zajet v kompromisu D. Torej, amandma 5 afet, drugi del. Kdo je za? Proti. Proti. preverimo. In sicer drugi del anadmaja 5 afet. Zavrjeno 16.13. Amadma 8.9. Za, proti, sprejeto. 4 inta za, proti, vzdržani, zavrjeno. 16.13. amandma 50 in 9. Za, proti. Slabo dvigujete roke. Torej, preverimo elektronsko. Amandmaja 50 in 9. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno 17, 13, Amandma 5 in ta za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 10, 9, za, proti. Mislim, da je zavrnjeno, ampak preverimo vse eno. Amandma 10, 9. Konec glasovanja, sprejeto 17, 13. Amandma 10. 6 afet in 6 inta, brez predmeten, 51 za, proti držani zavrnjeno, amena 2 envi za, proti Zdržani zavrnjeno. Amandma 52 za, proti. Zdržani zavrnjeno. Amandma 11 devem za, proti. vzdržani. Preverimo. Amandma 11, 9. Konec glasovanja. Sprejeto 17, 14. Amandma 7 in ta brezpredmeten. Amandma 7 za proti. Zdržani zavrnjeno. Amandma 53 za. A, tudi ta je brezpredmeten. Da. Ker je bil 7 sprejet. 54 za. Proti. Zdržani. Zavrano. Amandma 8 za. Proti. Zdržani sprejeto. Amandma 55 za za proti, zdržani za vrno, 12 deve za proti, zdržani za vrno, amandma 8 inta za proti, zdržani, preverimo. 8 inta preverjamo. Konec glasovanja sprejeto 16.13. Amandma 9. Afet za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 56 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 57 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Amandma 9 in ta za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 59 za. Proti vzdržani, zavrnjeno. 58 za, proti. Mislim, da je sprejeto, ampak preverimo, prosim. Glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno 16.14. To je bil 58. 50, naslednji uh, eh, 10 afet za. Amno 10 za, proti. Preverimo. Jasno. 10 afet. Konc glasovanja, zavrnjeno, 18, 13. Um, Amandma 10 inta, za proti. Zdržani za vrno. Amandma 11 in ta za proti. Preverimo. 11 in ta preverjamo. Konec glasovanja. 17 proti 11. Zavrnjeno. Amandma 36. Amandma 36 za proti. Zavrnjeno. Zdaj pa še končno glasovanje o predlogu komisije z izglasovanjem amandmaji in sicer glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto 28 za, 3 proti. še glasovanje o. Tukaj je po začetku pogajanj s svetom in sicer glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Prav tako potrjeno 98 za, 2 proti, 1 vzdržan. Se pravičujem, ker toliko uporabljamo elektronsko glasovanje, ampak bi bilo je zelo natesno. Gremo naprej, poročilo Gardija Zabal, jamstveni sklad za zunanje ukrepe. Najprej amandma 3. Amandma 3 za, proti, vzdržani, zavrnjeno amandma dve in ta za, proti, stržani, sprejeto. Amandma tri za, proti, sprejeto. Amandma ena za, proti, sprejeto. Amandma dve za, proti, stržani, zavrnjeno. Amandma tri za, proti proti. Vzdržani zavrnjeno. Amandma 4 je brezpredmeten. Amandma 5 prav tako. Zdaj pa k uvodnim izjavam. Amandma 1 za proti zdržani sprejeto. Amandma 1 pri uvodni 4 za proti proti državni sprejeto. Uvodna izjava 5, amandma 2 je brezpredmeten. Uvodna izjava 5, amandma 1 in ta, kdo je za, proti, sprejeto. Amandma 2 pri uvodni izjavi 5, kdo je za, proti, sprejeto. Še končno glasovanje o predlogu komisije z izglasovanimi spremembami, poemensko glasujte, prosim. Konec glasovanja, 27 za, 2 proti 1 vzdržan. In glasujemo še o mandatu za pogajanja, prav tako poemensko. Glasujte, prosim. konec glasovanja. 27 za, 2 proti, 1 vzdržan. Čestitke, gospa Gatija Zabar, za obe poročili. Tako, zdaj pa prerasporeditve. Gospod Gajer. Vielen Dank, der Tag war lang, ich muss... Najlepša hvala. Ja, dolg dan je za nami, tako da bom čisto kratek. Tri prenose imamo na področju nujne humanitarne pomoči. Gre za posledice suše in eh, posledice terorizma strani Boko Haram. Vsak dan um, beremo o tej suši, potem imamo tukaj Jemen, to bomo prenesli iz uh, nujnih rezerv in bomo osredotočili na eh, predvsem obveznosti 135 milijonov. Nameniti te, ta sredstva je eh, smiselno, vseeno pa nas malce skrbi, glede na to, da gre za relativno visoke prenose in bomo sedaj izčrpali približno eno tretjino celotne rezerve. Torej ob koncu leta bi lahko šlo na tesno, če se humanitarna situacija ne bo izboljšala. Res pa je, da moramo to hitro sprejeti, tako da predlagam, da to potrdimo. Merci, Hvala lepa splošnemu poročevalcu. Kakšna pripomba? Ne, torej glasujemo in sicer elektronsko. Glasujemo vseh skupaj 3, 4 in 5. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto 20 za 2 proti. Gospod Tarant, drugi oddelki. Vi nadomeščate gospoda Taranda, izvolite. Yeah, Najlepša hvala, predsedujoči. Ja, gospod Tarant danes eh, ni mogel biti tukaj, zato ga zastopam predlaga, da potrdimo dve prerasporeditvi. Eno, ki je zadeva potrditev varnosti za zaposlene v Evropskem računskem središču, torej iz podrazdelka 1201, bi to prerasporedili eh, iz torej, plač na podrazdelek 1400 eh, za pogodbene delavce. To bi bilo skupaj 100 tisoč evrov gospod Arant predlaga tudi še eno prerasporeditev v eh, okviru te kategorije. In sicer ta je povezana z ekipo strateške komunikacije iz eh, Evropske službe za zunadele delovanje. 330 tisoč evrov bi prerasporedili iz eh, tretjega razdelka oziroma razdelka 3004, drugi administrativni stroški, to bi prenesli v razdelek 3004. 2010 in sicer izdatki eh, za eh, knjižnice, tukaj bi imeli torej 190 tisoč evrov prenosa. S tem povezanih pa je tudi um, razdelek 2030 javne informacije za dogodke, Tukaj bi povišali sredstva za 140 tisoč, tako da bi okrepili komunikacije znotraj službe za zunanje delovanje. Hvala za vse ta pojasnila. Kakšno vprašanje, spoštovane kolegice in kolegi? Ne. Potem najprej glasujemo o računskem sodišču. Če ni pripomp, potem je predlog sprejet. Tako je. Evropska služba za zunanje delovanje. Kdo nasprotuje? Ne. Tudi to je torej potrjeno. Zdaj pa prehajamo k Frontexu, gospa Holmajer. Najlepša hvala, predsedujoči. Čisto kratek eh, prispevek. Kot veste, bo Frontex do leta 2020 prejel več zaposlenih, kar eh, okrog tisoč. In sicer bo to pomenilo, da bo potrebno razširiti prostore, namreč eh, trenutni uradi ne bodo dovolj. V trenutno obstoječi stavbi BNP Paribas Securities bi izradi izkoristili dodatne etaže, torej najeli bi še več eh, prostorov znotraj te stavbe. Do takrat, ko se bodo lahko preselili v novo zgradbo, to bo predvidoma leta 2024, ko bo ta stavba zgrajena. To bi se strošek potem povišal za 2,238 milijona, 6,8 milijona bo to letno stalo. Glede tega, kar je potrebno danes eh, sprejeti, nisem kritična, imam pa eno drugo kritiko, glede katere sem tudi pripravila mnenje. Namreč eh, opozarjamo nekaj glede prehodnih stroškov. Namreč v tem času bo potrebno financirati dve zgradbi in nima smisla, da se dve leti eh, res ima take izdatke. To bi morali eh, nekako skrajšati to prehodno obdobje, namreč stroški bodo lahko do 7 milijonov evrov. Prav zato smo Frontex prosili, da se eh, to spremeni in da se to torej izboljša v prihodnosti. Alors, quelle est votre, votre proposition Kakšen je torej vaš predlog? Moj predlog je, da se torej sprejme mnenje, s katerim eh, Frontex zavežemo k temu, da išče nekoga, ki bo po, njim, eh, po njih prevzel najem teh prostorov, namreč eh, najemodajalec se s tem strinja in to pomeni, da bodo stroški nizji. Torej, torej takoj, ko bodo vedeli, kdaj se bodo izselili, naj poiščejo drugega najemnika, tako da bodo prehodni stroški ničelni. Très bien, merci beaucoup. Y a-t-il des questions Dobro, hvala lepa, kakšno vprašanje, kakšna pripomba? Ne. Potem glasujemo o predlogu Monike Holmajer. Kdo je za? Hvala, proti. Vzdržani. Sprejeto z veliko večino. Dobro, s tem smo torej zaključili z glasovanjem. Besedo pa sedaj dobi kolega Jan Olbricht, gradniki kohezijske politike EU po letu 2020. <coughs> Najlepša hvala, predsedujoči. Gre za mnenje, ki ga pripravljamo za odbor regij. In sicer mnenje, ki je povezano z gradniki kohezijske politike. Kot rečeno, mnenje pripravljamo za odbor regij. Iz tehničnih razlogov so v mnenju nekateri elementi, drugi elementi pa bodo še dodani kot eh, predlogi sprememb. To je namreč odvisno od vsebine mnenja. Kot poročevalec sem se osredotočil samo na proračunske aspekte kohezijske politike v prihodnje. Prav zato so tukaj izpostavljeni samo določeni elementi, naprimer odstotek eh, kohezijske politike v proračunu. Ta odstotek je potrebno ohraniti. To je nujno, namreč najti moramo strukturno rešitev, zato da ne bo prišlo do ponovnih zaostankov pri izplačilih. Potrebujemo več fleksibilnosti, zato da se lahko prilagodimo na nove izzive v, eh, v naslednjih finančnih obdobjih. Prvo zaradi tega bi morali v ta namen razmisliti o finančnih rezervah, da bi torej imeli res možnost, da se odzovemo na nove izzive, ko se bodo ti pojavili. Eden izmed predlogov tukaj je naslednji. Če gre za dolgoročno politiko, potem moramo upoštevati tudi trajanje te politike. Torej, v tem mnenju bo v naslednjem koraku zapisano to, da moramo imeti nekako usklajene finančne inštrumente in nepovratna sredstva. Torej, potrebujemo to ravnovesje in potrebujemo nekakšen sklop orodi, s katerimi bi upravičenci lahko lažje razumeli, katere inštrumente se uporabljajo v katere namene. V nasprotnem primeru bomo imeli tukaj eh, spore med finančnimi inštrumenti in eh, možnosti za nepovratna sredstva. Potrebujemo pa tudi določene indikatorje, ki bodo bolj daljnosežni kot eh, samo BDP pri kohezijski politiki. Prav zato moramo pripraviti obširno razpravo, preden se finalizira končna struktura kohezijske politike v prihodnosti. Pojavljajo se namreč novi elementi, kot je naprimer spremenjena demografija. Vse to moramo upoštevati, ne samo BDP. Hvala. Merci, Hvala lepa, poročevalec. Hvala za to mnenje, ki je zdaj predmet izmenjave mnen. Kdo želi besedo? Gospa Gresle. Najlepša hvala, Ara, da bi upozorila na nekaj. Namreč najboljša poenostavitev bi bila, če bi imeli stabilna pravila, da se od enega finančnega okvira do drugega ne izumlja vsega na novo. Na tak način bi lahko upravni organi bolj dolgoročno planirali. Drugače, to nima smisla, ko imamo dva usporedna sistema pravil. Eden se še vedno uporablja, ko se že nov uvede in potem nikomu ni več ni časno. Torej to bom eh, zapisala v svojem predlogu spremembe. Euh, Mislim, da se lahko strinjamo s tem mnenjem, ko je predsednik podal ta predlog, je ugotovil, da je premalo investicij in predlagal Evropski sklad za strateške investicije, ampak eh, vidimo, da je bila zelo dolga inercija pri zagonu več tega finančnega okvira, eh, ker eh, izvajalci nekako ne zmorejo prevzeti resnično nad novimi programi, tako da če bomo te stvari rešili, bomo lahko hitreje sprožili investicijski proces. Še kakšna pripomba? Ne? Dobro, kar zadeva roke pri tem poročilu. Rok za vložitev predlogov sprememb je 31. marec ob 15. uri. Glasovanje v odboru za proračun bo 25. aprila in pristojni odbor bo glasoval 18. maja. Besedo ima še vedno Jan Olbricht in sicer v zvezi z naslednjo točko. strukturni in investicijski skladi, se pravi EFSI. Okrepljeno sodelovanje s partnerji in prepoznavnost uspešnosti delovanja evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Izvolite. Uh, uh, Hvala lepa. Gospod predsednik, uh, če mi dovolite, gre tukaj za vprašanje vidljivosti, prepoznavnosti sklada ISIF. E in Torej, vedno govorimo o ISIF, e e FC, tukaj bomo sedaj govorili o ISIF-u. Gre za mnenje za odbor regij in uh, govorimo predvsem o prepoznavnosti tega sklada. Nasplošno gledano, prepoznavnost zaenkrat še ni najboljša, sploh ko gre za kohezijsko politiko. Če si ogledamo mnenje populističnih gibanj, vidimo, da veliko ljudi sploh ne pozna naložb strani Evropske unije. Prav zato predlagam odboru za proračun, da izpostavimo jasne elemente, ki lahko povečajo prepoznavnost. Ni dovolj, da imamo na dovoljo finančna sredstva za te projekte, ampak potrebujemo tudi sredstva za komunikacijo, da res povečamo prepoznavnost teh naložb. Namreč eh, drugače ne bomo imeli prepoznavnih rezultatov. Lahko govorimo o tem, eh, kako doseči proračun, ki bo dosegel rezultate, ampak če ti rezultati niso vidni in prepoznavni, to ni dovolj. Torej potrebujemo tudi tehnično asistenco in tehnično pomoč za boljše komuniciranje. V nekaterih državah je to problem, v drugih manj. Zato se pogosto pritožujemo, da naši državljani ne vedo, kakšne so evropske naložbe, ampak po drugi strani tudi mi nič ne storimo za to, da bi bile te naložbe prepoznavne. Hvala lepa, to, kar pravite, velja za številna druga področja, ne le za kohezijske sklade. Kakšna pripomba, gospod Kolmer? Hvala lepa, gospod predsednik. Čisto kratek komentar. Najprej najlepša hvala za ta komentar. Mislim, da se vsi strinjamo. Seveda bi morali uspodbujati eh, to, kar vsi vemo, da je potrebno delovati dobro in tudi govoriti o tem. Ampak preden naznanjamo svoje rezultate, moramo vzpostaviti tudi jasnost glede tega, kaj je bilo doseženo. Mislim, da tega ni dovolj, sploh v zadnjih letih ali eh, torej letu ali dveh. Pravkar smo razpravljali o tem, da različni programi, ki so različno strukturirani, spodbujajo različne cilje. V bistvu pa zadevajo enake stvari, predvsem naprimer MSP-je ali druge, drugo ciljno publiko. Torej vse to ni dovolj transparentno. Najprej moramo storiti korak v smeri večje transparentnosti. Šele ko bomo dosegli, da vse te eh, stvari ne potekajo usporedno, da nimamo naložb v iste stvari v usporednih programih, bomo lahko povečali tudi prepoznavnost. Merci, madame Maletič. Hvala, gospod Maletič. Najlepša hvala ta tema, kar se tiče komuniciranja in prepoznavnosti, je nekaj, kar vedno obravnavamo čisto na koncu dnevnega reda, ne glede na to, ali je to v komisiji, na svetu ali v parlamentu. Torej, nikoli si ne vzamemo dovolj časa, da bi razpravljali o tem, kljub temu, da gre za izjemno pomembno temo. Če se ogledamo EFSI in naprimer prepoznavnost EFSI-ja, podpredsednik Katajnen je potoval po celotni Evropi, da bi ljudem povedal o tem skladu. Potem pa po drugi strani ESIF ima veliko skladov, ki so na voljo za različne projekte, pa ima veliko manjšo prepoznavnost. Torej tega ni mogoče primerjati. Torej, na ravni Evropske komisije je potrebno tukaj storiti še veliko več. Glede na to, da ima komisija novo enoto, katere cilj je prav to, bi morali uspodbuditi eh, večje zmogljivosti, tako tudi eh, na ravni komisije kot parlamenta. Namreč mi na parlamentu bi morali dati na voljo več časa prepoznavnosti teh politik. Merci, Hvala, gospod Olbricht. Just very short ja, čisto kratek odziv na te komentarje, če mi dovolite. Kolega ima v celoti prav. Namreč eh, ne želimo si več propagande, radi bi videli več informacij. Te informacije je potrebno razdeliti. Najprej informacije glede tega, kar si želimo storiti, torej naše načrtovanje, potem informacije glede tega, kaj že počnemo. To je popolnoma drug sklop informacij. In na koncu informacije o rezultatih, ki smo jih že dosegli. Ti so na voljo šele čez nekaj let, ampak jasno mora biti, kaj smo dosegli. Pogosto potrebujemo informacije o tem, eh, kaj smo dosegli, na voljo pa so samo tiste o projektih, ki trenutno potekajo. Torej, to mora biti naša vizija, naše sanje, da bi eh, to bolje uskladili, morda da bi na koncu imeli enoten sklad za vse skupaj. Morda še nismo pripravljeni na to, ampak eh, simplifikacija je potrebna, morda celo tako, da bi imeli samo en sklad. Za enkrat pa bi bilo dovolj, da bi imeli jasen nabor orodi, kateri sklad je nameren, namenjen katerim uh, eh, upravičencem. EFSI je zelo obsežen in eh, privede do dobrih rezultatov, ampak potrebujemo tudi boljšo prepoznavnost. Je to strašno zapleteno, ker jaz vidim, kako stvari potekajo pri nas. In dejstvo je, da imamo zelo zapletene operacije, ki se izvajajo in potem rečemo, ja, ta financira, ta financira, ta financira. Zneski pa so izredno eh, skromni, tako da eh, subjekti so zelo zviti, ker najdejo na nek način denar posod, ampak eh, zdi se kot da se na ta način dejansko denar ustrezno porablja, ampak število različnih financerov je takšno, da vidik Evropske unije sploh ni najbolj viden. Prav tako so stvari tako zelo zapletene. Imamo načrt na evropski ravni, ki ga opredeli komisije, potem je tu še država članica, ki zahteva svoje in to uvaja še novo kompleksnost in potem so tu še regije, ki vodijo projekt in še te regije dodajo potem svoje. Tako da je z regulatornega vidika to res eh, popolnoma kafkovsko. Tako da upajmo, da bomo na ta način izboljšali imidž Evropske unije, kajti zaenkrat je zgleda kot talen eh, birokratski monstrom. Dobro, če ni drugih eh, prošenj za besedo, naj povem, da je rok za obložitev amandmajev najkasneje 12. aprila ob 12. Odbor za proračun glasovanje 12. maja in vodilni odbor bo glasoval 12. junija. Naslednja seja bo potekala 3. aprila ob 20. uri, torej od 20. do 21.30 v Strasburu, torej prihodni teden. Še karkoli podrazno? Ne. S tem je sestanek tudi uradno zaključen. Hvala lepa in lep večer.